Pred nami je zelo pomembna tema. Vedeti morate, da se nismo imeli dovolj časa temeljito pogovoriti o tej zadevi, zato smo prosili za novo priložnost, da se sestanemo. Sočasno pa smo se dogovorili, da lahko pošljete vprašanja po elektronski pošti, tako vprašanja kot tudi komentarje. Tako da bi potem predstavniki Evropske komisije in direktorata za kmetijstvo potem se te informacije lahko zbrali pred tem zasedanjem. To, ta seja je torej prenašana po uh, spletu, tolmačena na voljo v 12 jezikih. generalni direktorat za kmetijstvo bo nam predstavil delegirano uredbo, delegirani akt, ki pravzaprav spreminja delegirano uredbo 639 skozi 2014 o neposrednih plačilih kmetom, ključno s plačilom za zeleno komponento. Edina točka na današnjem dnevnem redu je prav ta predstavitev strani generalnega direktorata za kmetijstvo in slišali bomo, kakšna je najnovejša različica tega osnutka delegirane uredbe. Kot sem že omenil, je več članov našega odbora menilo, da bi bilo dobro, da se znova pogovorimo o osnutku te uredbe in komisija se prijazno odzvala na naše povabilo. Uh, osnutek generalne eh, te uredbe vključuje več predlogov sprememb k delegirani uredbi 619.2014 na podlagi pregleda o zeleni komponenti, ki ga je izpeljala komisija za to, da bi poenostavila trenutna pravila še zlasti za površine z ekološkim pomenom. Glede na vse to je cilj, da bi se povečala tudi legitimnost, kot tudi verodostojnost um, neposrednih plačil za zeleno komponento in upam, da se spomnite, da je bil ta pregled eh, potrjen leta 2013. Razprave z eh, strokovnjaki so se začeli poleti lani, sedaj pa bo komisija predstavila besedilo osnutka delegirane uredbe, preden ga bo potem potrdil kolegi komisije. To pa se pričakuje da se bo zgodilo na zasedanju kolegija komisarjev kaj k malu torej še februarja. Danes pa komisijo predstavlja direktor gospod Pasku. Tako da bom dal besedo kar vam. Izvolite, gospod direktor. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost ponovno, da vam predstavim ključne elemente, torej ključne spremembe, ko gre za zeleno komponento pri neposrednih plačilih. Imam pripravljeno tudi PowerPoint predstavitev. Komisija je predstavila delegiran akt, ki spreminja delegiran akt 639 skozi 2014. To je delegiran akt, ki se bolj splošno nanaša na ekologizacijo in tudi na neposredna pločila. Bi pa rad pojasnil, da ta delegiran akt zajema tudi druge spremembe, bolj tehnične spremembe, ki so namenjene poenostavitvi in razjasnitvi nekaterih določb predvsem, ko gre za plačila mladim kmetom, ko gre za vezana plačila, ko gre za sape in druge določbe, ki so vezane na kmetijska zemlišča. Gre torej za elemente izven konteksta ozelenitve, zato jih tudi danes ne bom predstavljal, ker so bolj tehnične narave. Predstavil bom torej ključne elemente, ključne spremembe z področja ozelenitve. Predvsem je to pomembno tudi z vidika izvajanja ozelenitve po tem prvem letu. Službe komisije so leta 2016 opravile pregled s tem v zvezi. Pripravili so tudi dokument z naslovom Greening Review, torej pregled ozelenitve. Na kratko bom predstavil ta Greening Review, ključne rezultate te ga pregleda. Izpostavil bom tudi ključne spremembe, ki jih predvideva komisija na področju zelenitve. Predstavitev pa bom zaključil s tem, da predstavim naslednje faze, ki so predvidene v tem postopku. Zelo na hitro. Zakaj smo se po prvem letu odločili opraviti pregled o zelenitve? Naj vas spomnim, da je bilo izraženih kar nekaj pomislekov, ko smo sprejeli delegiran akt v zvezi z ozelenitvijo. To je bilo aprila leta 2014. Takrat je komisija obljubila, da bo opravila poglobljen pregled izvajanja, predvsem, ko gre za ecological focus area po angliško, torej gre za površine za ekološkim pomenom. Te so nas še posebej zanimale, predvsem nas je zanimalo, kakšna je upravna obremenitev, predvsem nas je zanimalo tudi to, kako se skupaj vpliva na proizvodnjo, na donosnost, kako to vpliva na enakopravne pogoje delovanja. Predvsem je to pomembno z vidika morebitnih sprememb delegiranih aktov. Želeli smo namreč odpraviti morebitne pomankljivosti ali šibke točke. Potem smo ta pregled razširili na celotno področje ozelenitve, ne zgolj na ekološko pomembna območja, temveč tudi na druge elemente. Vse skupaj je del skupne kmetijske politike in tudi del tako imenovanega refita, s katerim smo želeli izboljšati učinkovitost in uspešnost evropskih politik. Zlasti smo se želeli odzvati na kritične pripombe, ki so bile podane glede morebitnega vpliva na okolje, ki bi ga imela ozelenitev. Pregled ozelenitve je torej namenjen predvsem dvema zadevama. Želeli smo prilagoditi obstoječa pravila iz delegiranega akta, zlasti ko gre za ekološka pomembna področja ali tako imenovane EFA. Želeli smo, da bi bila pravila bolj jasna, lažje izvršljiva v praksi, s tem bi tudi izboljšali sprejemljivo strani kmetov. Poleg tega pa je ta pregled ozelenitve namenjen temu, da se izboljša ekološka uspešnost politike ozelenitve. Ta pregled ozelenitve temelji na različnih posvetovanjih in tudi na prispevkih, ki smo jih prejeli strani posameznih deležnikov, kar nekaj analiz pa so v zvezi z izvajanjem pripravile tudi države članice. Katere so ključne lekcije iz tega pregleda ozelenitve? Naj povem, da smo ocenili predvsem okoljski vpliv teh ukrepov ozelenitve. Leta 2015 se je začela izvajati ozelenitev vpliv na vodo, na kakovost tal in na samo biotsko raznovrstnost lahko merimo zgolj po nekaj letih. Zato bomo morali počakati še nekaj let, če želimo natančno oceniti, kakšen bo vpliv ozelenitve. Kar pa zadeva samo pokritost ozemlja oziroma kmetijskih zemlišč, kjer je bilo nujno izvajati ukrepe v zelenitev. 70 odstotkov površin v Evropski uniji je takšnih, kjer se izvajajo ukrepi v zelenitev. 70 odstotni delež se je na podlagi prvih ocen še povečal, vsaj v primerjavi z letom 2016. 20 do 25 odstotkov zemljišč, ki jih ne zadeva ozelenitev, pa se nanaša bodi si na majhne kmete, na kmetijske površine, kjer se ukvarjajo predvsem z ekološkim kmetovanjem, bodi si pa gre lahko tudi za površine, kjer ne nudimo neposredne pomoči. Vse skupaj smo izvedli tudi v kontekstu analize vpliva, ki ga ima SKP na okolje. 70 odstotkov površin je bilo v letu 2015 razglašenih za površine, kjer je treba izvajati ukrepe ozelenitve. 25 odstotkov teh površin je bilo površin, ki imajo ekološki pomen. Skratka, velik del kmetijskih zemljišč zajema naprimer ukrep ekologizacije. Tudi ko gre za trajno travinje, naprimer kar 20 odstotkov takšnih površin zadevajo ti ukrepi, te površine namreč skušamo na posameznih parcelah tudi ustrezno zaščititi. Kar pa zadeva samo strukturo zemljišč, leta 2015 je bilo površin z ekološkim pomenom 10 odstotkov, potem se je ta delež povečal na nekje 20 do 25 odstotkov. 18 različnih vrst zemljišč je v tem kontekstu. Naprimer gre za trajno travinje, gre tudi za praho, gre za neobdelano zemljo. Tri vrste zemljišč so še posebej pomembno, pomembne. 39 odstotkov zemljišč pokriva rastline, ki vežejo dušik, potem je 38 odstotkov zemljišču prahi, potem so pa tu še catch crops, torej dopolnilni posevki, ti naj bi predstavljali nekje 18 odstotkov. Skratka, obstaja precejšna raznolikost. Vse pa države članice različno odločajo, kako bodo te površine z ekološkim pomenom obravnavale. Veliko pa je odvisno tudi od izbir posameznih kmetov. Na podlagi analize smo izpostavili štiri prednostna področja, kjer moramo poenostaviti in izboljšati izvajanje in samo uspešnost ozelenitve. Vidite ta štiri področja na prosojnici. Mi smo želeli predvsem bolj natančno predeliti in razjasniti, kaj se pričakuje strani kmetov in nacionalnih uprav, predvsem, ko gre za topografske značilnosti, se pravi, ko gre za značilnosti same pokrajine. Želeli smo se izogniti kakršnikoli zmedi ali virom napak. Potem smo se osredotočili tudi na to, da odpravimo odvečne tehnične zahteve, ne da bi istočasno kakorkoli škodovali okoljski uspešnosti. Predstavili smo tudi končni datum, kdaj je treba začeti saditi dosevke. Tretje področje, kjer smo želeli izvesti več ukrepov, se nanaša na večjo fleksibilnost oziroma na alternativne ukrepe. Četrto področje pa se nanaša na harmonizacijo določenih zahtev. Območja z ekološkim pomenom so še posebej pomembna za okolje kot takšno. Četrto prednostno področje pa, kot rečeno, je, da poenotimo nekatere specifične zahteve, ker želimo tudi okoljske učinke izboljšati. V tem kontekstu bi rad izpostavil predvsem pogoje proizvodnje in rabo zemlišč. To so štiri prednostna področja, kjer smo opredelili 14 konkretnih predlogov. Gre za predloge sprememb, o katerih smo se obsežno pogovarjali tudi v komisiji. Tudi skupina strokovnjakov je, kot ste rekli, gospod predsednik, zasedala štirikrat. Tudi strokovnjaki iz Evropskega parlamenta so sodelovali, pogovarjali smo se tudi z organizacijami proizvajalcev, z nevladnimi organizacijami in tako naprej. Opravili smo tudi javna posvetovanja v okviru mehanizma feedback, predvsem se, se ukvarjali z vprašanjem sprejemanja boljše zakonodaje. Poenostaviti smo želeli izvajanje ukrepov pri ekološko pomembnih površinah, potem smo se ukvarjali tudi z prahami, opredelili smo tudi minimalno obdobje prahe, to naj bi bilo šest mesecev v koledarskem letu, kmetje pa naj bi imeli tudi možnost, da nadaljujejo z gojenjem na teh zemliščih zato, da bi pripravili teren za prihodnjo sezono. Kar pa zadeva catch crops oziroma dopolnilne posevke ali dosevke, tu smo predlagali, da bi odpravili končni datum, to je 1. oktober. Nam bi bilo ljubše, če bi imeli minimalno obdobje, znotraj katerega bi morali spoštovati te ukrepe. Namreč nekega končnega datuma ne moremo vedno spoštovati v določenih geografskih ali podnebnih pogojih, zato je bolje, da opredelimo minimalno obdobje, ko se mora nek posevek ohraniti na zemlišču. Za enkrat smo omejili zadeve predvsem na listnate rastline, razmišljali smo pa tudi o tem, da bi predlagali podobne ukrepe za področje gomolnic. Potem so tu še rastline, ki vežejo dušik. Tudi tu bi morali kmetje izbrati zgolj eno sorto rastlin. Kmetom bi s tem tudi imeli, dali priložnost, da sami opredelijo, katere rastline bodo gojili in katere rastline, ki vežejo dušik, bodo uporabljali. Predlagamo tudi, predlagamo tudi, da bi določene pasove in kmetijska zemlišča združili, predvsem, ko bomo izvajali ukrepe v zvezi s samimi značilnostmi posameznih območji, kjer se gojijo rastline. Topografske značilnosti je treba upoštevati v delegiranem aktu smo na tem področju imeli precej različne elemente. Želeli smo, da bi imeli eno samo razsežnost, eno samo velikost teh pasov, pa naj gre za tamponska območja, naj gre za zemljišče in tako naprej. Topografske značilnosti je treba upoštevati. Rekli smo tudi, koliko naj bo naprimer širok pas, ko gre za ledine, ko gre za neobdelano zemljo, ko gre za gozdove in tako naprej preko te racionalizacije, preko tega združevanja posameznih elementov, ki se nanašajo na topografske značilnosti, smo želeli preprečiti vire napake, preprečiti smo želeli tudi morebitno zmedo. Kot rečeno, območja z ekološkim pomenom so koristna za okolje, veliko lažje jih je izvajati v praksi, tudi kmetje se s tem strinjajo. Kar pa zadeva te pasove, tamponska območja in območja poleg gozdov. Predlagamo, da bi dovolili da se ta območja raztezajo do maksimalne širine. Nekje 22 metrov naj bi bil širok ta tamponski pas. 20 metrov tega pasu bi obravnavali kot površino z ekološkim pomenom. Enako velja tudi za te pasove ob gozdovih. 12 metrov teh pasov se trenutno izključi, če bo ta predlog sprejet. Če bo torej teh 12 metrov sprejetih, bodo površine do desetega metra vključene, vse nad tem pa izključeno. Zaenkrat dopuščamo samo en dodaten tamponski pas pri površinah z ekološkim pomenom. Želimo pa si, da bi lahko uvedli še drugi element, se pravi, da bi neko območje z ekološkim pomenom, ki leži poleg drugega območja z ekološkim pomenom, opredelili na tak način, da bi lahko uvedli več tamponskih pasov. Glede proizvodnje, mi ne želimo določenih rastlin na štirih področjih, ko gre za prahe, ko gre za območja ob gozdovih, ko gre za območja, kjer se gojijo rastline, ki vežejo dušik in ko gre za območja za dosevki. Zakaj smo vedli te elemente? Zato, ker želimo pomagati pri doseganju ciljev z področja površin z ekološkim pomenom, to pa je, da se izboljša biotska raznovrstnost. V letu 2015 in 2016 smo že izvajali nekatere ukrepe s tem v zvezi. Mi smo si želeli, da bi večje količine površin z ekološkim pomenom kmetje izkoriščali ko gre za SIE, torej za ta obsežna območja površin z ekološkim pomenom, želimo preprečiti, da bi se uporabljale določene rastline na preomenjenih štirih področjih. Opredelili smo tudi minimalno obdobje, ko mora naprimer neko rodovitno območje biti posejano z določeno rastlino. Opredelili smo tudi minimalno obdobje za prahom želimo upoštevati tudi specifične značilnosti posameznih rastlin. V predlogu delegiranega akta smo tudi uvedli specifično izjemo za te rastline, torej za dosevke. Prepoved bi se tu izvajala od trenutka, ko se ta ključna rastlina pač pobere. Kar pa zadeva praho in ko gre za območja, kjer ni rodovitne zemlje, tu smo podali še nekaj novih predlogov. Toliko glede ozelenitve. Ključne faze ste že sami omenili. Mi smo v prvem trimestru leta 2017 predvideli, da se izpelje ta postopek, v okviru katerega bi sprejeli tudi končno odločitev. V prvih šestih mesecih naj bi bila odločitev sprejeta, potem se bo pravi tudi pregled strani sveta in parlamenta. Najkasneje leta 2018 naj bi se zadeve potem začele izvajati v praksi. Države članice bi morale do leta 2017, če si to želijo, pripraviti določene pripravljalne ukrepe. Bomo pa pripravili tudi obrazložitveni dokument, v katerem bomo natančno predelili, kako naj države članice ravnajo s tem v zvezi. Mi smo skušali zadeve čim bolj natančno opredeliti, razjasniti, predvsem, ko gre za prepovedi, ki smo jih naložili za posamezna območja z ekološkim pomenom, štiri vrste teh območij sem prej omenil zanimalo nas je tudi, kako bi lahko države članice vse to nadzirale. Še par besed za zaključek. Ukrepi, ki smo jih predvideli v tem predlogu delegiranega akta, pa našem mnenju predstavljajo uravnoteženo celoto, dopuščajo prilagoditev trenutnih pravil, ta pravila bodo postala bolj enostavna, bolj razumljiva, tudi lažje izvršljiva strani kmetov, sočasno pa bomo zagotovili tudi večjo učinkovitost in uspešnost, kar zadeva okoljsko razsežnost. Na tak način bomo tudi povečali verodostojnost ozelenitve in neposrednih plačil. To pa je velikega pomena tudi z vidika prihodnje SKP in z vidika prihodnjega večletnega finančnega okvira. Naj povdarim za zaključek, da smo se o teh predlogih na dolgo in široko pogovarjali, strokovnjaki so jih prav tako večinoma podprli. Hvala lepa.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 ale nie więcej niż dwie minuty, to wtedy się wyrobimy. Pan poseł Des. Ja. Gospod Des, dwie minuty. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Hvala lepa komisiji za predstavitev spremembe delegiranega pravnega akta. Pri tem je veliko pozitivnega, če sedaj vzamem naprimer dosevke, da se tukaj določa najmanjši rok oziroma minimalno obdobje. To je dobro, seveda moramo pogledati, kakšno je to minimalno obdobje. Ne zdi se mi pa dobro, da se dosevki tako negativno ocenjuje. Pravzaprav menim, da so dosevki pravzaprav zelo koristni. Že 50 let sedim na traktorju in še nikoli uh, nisem videl toliko uh, Eh, dobrega kot zdaj, ko se veliko dosevkov eh, sali, eh, sadi, kajti te um, bogatijo humus, zato da mislim, da ta negativni predznak pri njih ni dober. Tudi dobro je, da se izpostavljajo geografske posebnosti. Ime pa bi vprašanje komisiji, govorili smo o tem že pri skupni kmetijski uh, Eh, politiki govori, vedno govorimo o mejnih eh, tehle vjarkih in um, gredicah, ampak včasih je vmes še nekaj med to gredico in med poljem, neka polska pot. Torej, tam, kjer so primankljaji, treba pač to povedati. Min, uh, eh, Bavarsko ministrstvo za uh, kmetijstvo je reklo, da obžaluje, da ni več zelenih površin na voljo za namene namakanja. Razlog je pa pa ta, da se v Nemčiji po teh zelenih površinah ne sme voziti. Če pa po, ne smeš voziti po tovrstnih zelenih površinah, potem jih tudi ne boš vzpostavil. Torej, biti moramo praktični. Uh, če imamo nek 100 eh, metrov dolgo površino, moramo pač zagotoviti, da je tudi dostopna. Vsekakor pa ne smemo o, tukaj ogroziti pridelave stročnic. Eh, v Nemčiji jih imamo ogromno, ki eh, se gojijo brez gensko spremenjenih organizmov, kajti ne želimo soje iz Amerike. In če sklenem, ni prav. In, da se vse skupaj predloži v enem pravnem aktu. Dobro bi bilo, če bi bili ti pravni akti ločeni, tako da bi jih lahko obravnavali prav tako ločeno. Hvala lepa. Sem szépen eh, gratulálok a bizottság eh, módosítója. Hvala. Dovolite, da najprej čestitam za predlog spremembe komisije. Dvoje uh, je treba izpostaviti in mislim, da se boste moji mnogi strinjali, eh, dvoje je nespremljivo. Eh, nespremljivo. Uporaba pesticidov, eh, včasih je pač to nujno potrebno, včasih so pesticidi nujno potrebni. Tukaj, na primer, imam v mislih ambrozijo. Torej, če nimate pesticidov, bo ta plevel uh, nepremagljiva. Sam sem preučil uh, Estonijo, Finsko in Portugalsko. To ne vpliva na te tri države, sicer pa ta ukrep vpliva na vse druge države. Torej komisijo pozivam naj znova razmisli o tem, kaj ti menimo, da to ne bo dobro. O tem je treba ponovno razmisliti. Gospod Brennan. Gospod Brennan.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 sicer pozdravljam na splošno to, kar je bilo predlagano. Zdi se mi pa, da je zelo pomembno, da se v kmetijsko krajino umesti več dreves iz več razlogov. V prvi vrsti pa zaradi podnebnih sprememb. Če si pogledate, kakšna je bila situacija pred stoletji, je bilo v kmetijski krajini po Evropi veliko več drevja, kot jih je danes. In vsekakor eh, obstaja možnost, da bi bilo dreves v krajini še več. Tukaj imamo zelo zanimivo področje področje eh, kmetijsk, gozdnega kmetijstva, ki sem ga sicer pogledal, si pogledal na jugu Francije, ampak mislim, da bi bilo treba širše opeljati po drugot po Evropi. Na ta način pa lahko tudi okrepimo eh, proizvodnjo in zagotovimo tudi več delovnih mest v kmetijstvu. To je vsekakor tudi priložnost za kmete, da diversificirajo svojo dejavnost. Kar zadeva uporabo pesticidov v, na ekoloških področjih, jo tudi jaz eh, menim Eh, da je edini smisel ekoloških področji, da se prepreči uporaba pesticidov na teh uh, delih sveta. Kar zadeva padavine, zaradi podnebnih sprememb vidimo po več delih Evrope, da uh, imamo močne padavine v kratkih obdobjih in to veliko krat pade na kmetijske površine, tako da je to veliko breme, namreč obladovanje teh odtokov, uh, teh meteor, meteornih uh, vod. Tako da je to vprašanje sveda povezano tudi z obladovanjem poplav. V Združenem kraljestvu to vidimo, seveda zaradi, zaradi Brexita, ampak posod drugot vidimo, da eh, urbana Evropa namenja subvencije podeželski Evropi in v zameno urbana Evropa zahteva določene stvari od kmetov. Tukaj je neko razmerje in mislim, da je tukaj nekaj zadev navedenih, eh, ki pravijo, kaj želi urbana eh, Evropa v zameno za subvencije, ki jih dodeljuje eh, ruralni Evropi. Hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko. Seveda smo veseli zaradi predloga v zvezi z poenostavitvijo, ampak vseeno imamo nekaj pomislekov, predvsem, ko gre za ta območja z ekološkim pomenom. Namreč v svojih sklepih je 28. februarja 2014 svet podaril, da ozelenitev ne bi smela vplivati na proizvodni potencijal evropskega kmetijstva. Ampak predlog, ki ste ga danes predstavili, naj bi sicer olajšal zadeve, ker podaja tudi možnost poenostavitve, vendar se mi zdi, da bi s tem predlogom predvsem znatno zmanjšali proizvodnjo naših stročnic. Čeprav veste, da smo danes že tako ali tako precej odvisni od uvoza stročnic, zato se mi zdi to izjemno nevarno, namreč da pod vprašaj postavljate te dejavnosti na evropski ravni. Najboljša poenostavitev je po mojem mnenju še vedno konstantnost pravil, če jih kmetje sprejmejo. Zanima me komisija, kaj se dogaja z prahami, o tem namreč ne še govori. Pan posel Andrew. Gospod Anjo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Par besed da dopolni to, kar smo že slišali. Kar nekaj nas je sodelovalo pri zadnji reformi, obsežno delo je bilo upravljeno. Sam in tudi moja skupina smo podpirali ozelenitev. Slišali smo, da še nimamo na voljo dovolj časovnega odmika, da bi lahko ocenili, kakšen je bil vpliv posameznih ukrepov, da potrebujemo daljše časovno obdobje, če želimo to oceniti. Ampak kar nekaj ukrepov zelenitve smo izvajali do sedaj, kot kaže pa ta delegiran akt skuša omejiti naprimer delo parlamenta s tem v zvezi. Parlament naj bi imel možnost zgolj reči da ali ne predlogu, ki mu bo predstavljen. Rekli ste, da bi želeli s tem predlogom zadeve poenostaviti, ampak delegiran akt otežuje delo parlamenta na tem področju. Na koncu moramo vedno upoštevati kmete. Vi pravite, ja, premalo časa je še preteklo, da bi lahko ocenili vpliv ukrepov, istočasno pa sprejemate nove ukrepe, ki bodo še posebej prizadeli kmete. V Franciji, naprimer, nekateri kmetje še vedno niso dobili izplačanih neposrednih plačil za leto 2015, vi pa že spreminjate pravila. Vsi pravijo, da so pravila preveč kompleksna in tudi gospod Basku je v svoji predstavitvi rekel, da se bodo teh pravil lotili. Zato prosim, da upoštevate pozive k večji poenostavitvi. Potem je tu še vprašanje prepovedi uporabe pesticidov v območjih z ekološkim pomenom. To ni neka malenkostna tema, ne morete kar tako zadev prepovedati, zlasti, če bo to negativno vplivalo naprimer na proizvodnjo stročnic v Evropi. Pesticidov ne morete kar tako ukiniti v teh območjih SIE, kot ste jih imenovali zanima me, ali bomo dejansko poskrbeli za pravo ozelenitev. Namreč ne morete sprejemati nekih kaskadnih pravil v delegiranem aktu, ki bo od Evropskega parlamenta terjal zgolj tudi, da ga podpre ali zavrne. Hvala lepa, gospod predsednik. Revizija delegiranega akta je bila nujno potrebna, namreč, ko delujemo na terenu, vemo, da kmetje niso zadovoljni s trenutnimi razmerami, da želijo, da se zadeve poenostavijo. Številke kažejo, da je res veliko kmetov sprejelo ozelenito, ampak veliko jih pa tudi nasprotuje določenim omejitvam, ki jih nalagate. Zato bi morali določena merila poenostaviti, jih nekoliko manj strogo zapisati, upoštevati bi morali tudi značilnosti, naprimer posameznih območjih. Gorska območja niso enaka kot območja v dolini, potem bolj plenčasta tla nimajo enakih značilnosti kot rodovitna zemlja in tako naprej. Zato bi morali najti ustrezne ukrepe tudi v tem kontekstu, kot je rekel kolega Morijo živinoreja in proizvodnja rastlin, vse to je med seboj tesno povezano. Tudi živinorejci bi morali imeti možnost, da gojijo rastline za krmo svojih živali. Tudi z gospodarskega vidika je to pomembno. Zato bi, po mojem mnenju, morali spodbujali trajno travinje in tudi seveda rastline, predvsem v kontekstu dosevkov s tem bi povečali zaupanje in dali nekoliko upanja kmetom, ki se trenutno nahajajo v črni luknji. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala. Mislim, da je kmetijstvo že veliko krat dokazalo, da se zauzema za zaščito okolja, da ga resno jemlje in s tem delegiranim aktom je veliko dejansko upoštevano in predstavlja tudi dejansko po enostavitev. Osebno pa se zauzemam seveda tudi zato, da bi površine v, z, z ekološkimi pom, eh, pomenom dejansko uporabljali v 80 odstotkih moje zvezne eh, države. In če govorimo tukaj o uh, gromozanskem količino, več tisoč hektarjih to vrstih površin in jih potem uh, uporabljamo za proizvodnjo um, soje, uh, potem uh, drugih vrst ročnic. To ne smemo uh, izpustiti pred očmi. Torej, to, kar smo se trudili storiti pri uh, stročnicah, se lahko vse uh, izniči, če se ne bo omogočila tudi ustrezna uporaba pesticidov. Seveda je treba ohraniti splošno prepoved, kajti velika večina teh površin z ekološkim pomenom se ne sme uh, obravnavati in tretirati z, pestici, z pestici, pesticidi, ampak zlasti, ko govorimo o, o teh stročnicah, uh, um, ki so pomembne za nas, uh, tam je treba še naprej dopuščati uporabo pesticidov. In sprašujem se, kaj si obeta komisija od popolne prepovedi pesticidov na uh, površinah z ekološkim pomenom. V kolikšni meri bo to dejansko prispevalo k poenostavitvi zelene komponente. In pravzaprav je to tista tema, o kateri danes govorimo. Gracias, presidente. Eh, yo, en primer lugar, quisiera decirle al señor Bakur. Hola. Ja pa se zahvaljujem gospodu Baku, predstavniku komisije, eh, ki je predstavil spremembo delegiranega akta. Zdi pa se mi, da morda eh, ta navrže preveč vprašanj in je preveč ambiciozna. Relativno zgoda je, da bi lahko ocenjevali učin, učinkovitost zelene komponente. Šele malo časa to izvajamo in morda je prezgodaj za oceno. Eh, vsekakor pa se strinjam s tem, da ima ta predlog tudi pozitivne vidike, bi pa omenila nekatere vidike, ki so morda bolj zaskrbljujoči. Eh, zlasti, kar se tiče uporabe fitofarmacevskih eh, sredstev, zmanjšene uporabe le teh v drugem odstavku 42. člena. Eh, prav tako, ko gre za kmetijske površine uh, iz sedmega stavka 45. člena. Ta popolna prepoved eh, Dobro, to je morda agronomsko gledano smiselno, Ampak, ko gre za, eh, za rastline, ki vežejo dušik v ekoloških območjih, potem ne moremo reči, da je to proizvod, ki je ekološki. Ne moremo ga kot takšnega označiti. Ravno do tega bi prišlo, če bi tako modificirali 45. člen. Um, Torej, eh, nekaj je pozitivnih eh, ukrepov, ko gre za zniševanje emisij CO2 in sedaj tega ne moremo eh, nadomestiti z večjimi izpusti dušika. Tudi ni jasno, kako bomo vse skupaj nadzorovali. In še naj zaključim, gospod predsedujoči. Verjetno obstaja tudi nekaj umestnih rešitev, trenutno gledano se mi eh, ta predlog še ne zdi najboljši. Hvala lepa, gospod predsednik. Razvoj SKP-ja je kmete, tudi mene, prisilil v intenzivno proizvodnjo, zato da smo lahko sploh konkurenčni na tem divjem svetovnem trgu trgu in SKP ste uporabili prav v ta namen. Evropska unija ne želi ozeleniti SKP-ja. Računsko sodišče meni, da je težko oceniti, kakšne so bile dejanske koristi ozelenitve. Tako da bi morali resnično preveriti, kakšni so ti učinki, ker nas vse skupaj veliko stane. Okoljski vidik je zagotovo pomemben ampak mislim, da ni dobra rešitev ta, da vežete neposredna plačila na ozelenitev, zlasti glede na to, da so kmetje odvisni od svoje zemlje. Tudi gospodarski kontekst je pomemben, ko gre za izvajanje tovrstnih ukrepov. Kmetje bodo zgolj v ugodnih gospodarskih pogojih lahko izvajali ukrepe zelenitve. Poskrbeti je treba tudi za ustrezne prihodke kmetov. Zato me zanima, kakšne predloge boste imeli, predvsem, ko gre za regulacijo trgov, da boste preprečili, da kmetje ne bodo žrtve nelojalne konkurence in žrtve pretiranega uvoza. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa komisiji za predstavljeni predlog. Cilj tega pa je, da poenostavimo izvajanje uredbe o zeleni komponenti ne, da, in da se postavi enaki uh, eh, pogoj. Nekateri kolegi so že omenili, da se v določenih segmentih te uredbe ustrezno um, spreminjajo in da se pravzaprav uh, tudi izenačuje proizvajalce. To velja tudi za prepoved pesticidov za obdobje 6 do 10 mesecev na površinah z ekološkim pomenom in da se uh, spreminjajo tudi pogoji za dosevke in tukaj je bilo obdobje zmanjšeno na 8 tednov. Glede na to, da 18 držav članic Evropske unije zahteva od Evropske komisije, da opusti predlog za prepoved uh, pesticida in ob, obvezno obdobje za dosevke, ter uh, je tukaj prišlo do tega šestmesečnega obdobja za uh, pesticide. Zato sprašujem komisijo, ali bo vzpostavila kontrolne mehanizme, da bi se lahko celoten sistem poenostavil. Sočasno bi povedala, da sem zaskrbljena, ker ta delegirani akt uh, izenačuje pravne in fizične osebe pri plačilih za mlade kmete. Mislim, da to odpira prostor za številne manipulacije. Dobro bi bilo, da bi se pri tem razmislilo tudi o delimitaciji v, mla, pri definiciji mladih kmetov in kmetov začetnikov in da bi se na ta način potem tudi uredilo plačila. Hvala lepa, gospod poslanec Buda. Sigur, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda Cenimo vsak eh, poskus komisije, da bi se postopki poenostavili. Zanima pa me, koliko kmetov je v tem procesu sodelovalo, koliko jih je bilo vključenih, kajti mislim, da bi ti projekti morali biti bolj ambiciozni, kot pa smo jim bili priča v preteklosti. Tukaj bi sedaj želel omeniti zemljo v prahi to je tudi del procesa zelenitve. Ko postane ta zemlja del procesa zelenitve, postane to za obdobje pet let in stopi v novo kategorijo, v kategorijo travnega travinja. In če kmet potem želi spremeniti namennost rabe, je postopek zelo zahteven in časih kmeti preprosto obupajo. Te postopke bi bilo nujno poenostaviti včasih pa je dobro, da jih kar pustimo takšne, kot so, zato da poenostavimo že s tem življenja kmetov. Ko gre za širino teh uh, meja oziroma trakov ozemlja, ki ste jih uh, omenjali, menim, da če določen kos zemlje vstopi v proces zelenitve in želi kmet na tej površini posaditi drevje, potem se lahko kar um, verjetno um, znajde v situaciji, ko bo naletel na ovire komisije. Res moramo videti, kako bodo te stvari delovale v praksi in mislim, da se nišče pravzaprav s kmeti ni pogovoril, da bi videl, kakšne so resnici stvari. Uh, Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi, naj vas spomnim, kaj je bil cilj prejšnje kmetijske reforme z zeleno komponento. Namreč, da bi nekaj storili za eh, raznolikost okolja in da bi tudi eh, poskrbeli za javne storitve za družbo, torej na področju biotske raznovrstnosti. In če si zdaj pogledamo, kaj je vsebovano v tej prvi analizi, vidimo tukaj nekaj senzacionalnih eh, številk, pa so velika neumnost. Namreč 90 odstotkov naj bi padlo kar pod eh, elemente ozelenitve. To je takšna neumnost, da je javnost sploh ne bo sprejela in vzela za resno. Torej, Tukaj na področju biotske raznovrstnosti ni nobenega napredka, pravzaprav ni nobenega ukrepa. Gospod Des, eh, to, kar si prej govoril o um, dosevkih in na, o tem, kako vplivajo na biotsko raznovrstnost. To, ta vpliv je omejen. Če vidimo potem, kako se stvari tudi um, uničujajo z uh, pesticidi, potem se sprašujem, čemu vse to služi. In če sedaj tukaj kličemo k velikemu boju med uh, posevki oziroma med kulturo, strukturami, da bi določene odstotke zem, zemljišč vzeli iz prepovedi uh, pesticidov, potem tega res ne morem uh, razumeti. Če kdo pravi, da uh, stročnic ni mogoče pridelovati brez pesticidov, potem vam svetujem, da si pogledate tiste kmete, ki to počnejo na ekološki način ali pa ekstenzivno. Vse to je mogoče, vendar pa tukaj ne govorimo samo o soji, ampak tudi o uh, drugih stročnicah, tudi o Eh, fižolo in tako naprej. Tako da tisti, ki to trdi, nima prav. Seveda uh, tisti, ki meni, da brez kemije ne gre, potem se smeši samega sebe in vse nas. Torej, jaz bi podprl okrepe komisarja, mislim, da tukaj dejansko vodijo k cilju. Še nekaj malega pa je mogoče rešiti od kmetijske reforme z vidika okoljske reforme. Če to želimo doseči, moramo dejansko te ukrepe podpreti. Ja Hvala lepa, pravzaprav uh, se bom lepo navezal, kajti moje mnenje je povsem drugače od prejšnjega govorca. Namreč uporaba pesticidov na FA pri uh, grahu in pri uh, fižolu je pravzaprav bil naše izhodišče in prosim komisijo naj upošteva, da za vsak uh, hektar, kjer uporabljamo beljakovinske um, Eh, kulture, porabimo hektar manj tropskega gozdu in ekologija eh, se ne ustavi na evropskih mejah, temveč eh, je treba upoštevati globalno. Torej celotno prejšnja prispevek je zame nelogičen. Torej, tudi na teh površinah je mogoče proizvajati beljakovinske rastline, ampak le s pomočjo pesticidov. Zadeva mejnih območij, tukaj vidimo predlagane največje širine. Jaz mislim, da mora biti ta širina najmanj 10 eh, metrov, če je pač 15 metrov, pač dobi kmet plačenih 15 metrov. Tako da um, seveda bo plačilo ustrezalo širini. Politični vprašanje, ali menite, da obstajajo možnosti, da bi se določena zaščita izuzela iz te uredbe ali pa je tukaj delegirani akt že končno določen. In drugo vprašanje, ali obstaja možnost, da bi z delegiranim pravnim aktom dejansko, ali, naj bi ga, ali ga je mogoče razdeliti v 14 ločenih pravnih aktov, ali je tudi ta zgodba že zaključena. Hvala lepa. Okay. Te dva ostatnje vprašanja. No? imajo s pojavom? To sta bili dve jasni vprašanji, eh, ki pa imata seveda politično eh, vrednost. Eh, dobro, da ste zastavili. Mejezer. Gospod Flanagan, jaz sem čakal, da bi slišal svoje ime. Hvala. Hvala za to predstavitev karkoli, no skoraj da karkoli, uh, Eh, kar naj bi poenostavilo življenje kmetov, je dobro. Kajti življenje kmetov je postalo tako zapleteno, da mislim, da veliko kmetov eh, le stežka ostane zjutraj ob skrbi, kaj jih čaka. Meni pa se zdi neka, nekako nenavadno, da se vsi tako hitimo k poenostavitvi prvega stebra, pri čemer pa zemlišča v drugem stebru ostajajo posem nepoenostavljena, če tudi so tam scheme veliko bolj zapletene zemlje in gre za zemlišča, ki imajo veliko več potencijala za biotsko um, raznolikost in trajnost. To, sprašujem se, kdaj bomo torej se lotili poenostavitve uh, plačil za tiste kmete, ki so manj uh, bogati, kajti zdi se mi, da uh, poenostavljamo tisto, kar je manj zapleteno, kot pa drugi stebr. Seveda to pozdravljam, ampak nekaj bi bilo treba storiti tudi pri drugem stebru. Potem pa kar zadeva spremembe z vedika konoplje, me zanima, uh, kaj je mišljeno tukaj, pa še kar zadeva uh, to, kar je povedal gospod Brennan namreč uh, urbano prebivalstvo, ki, finici, ki financira uh, eh, podeželanje, pri meni ni veliko, veliko mest, ampak veliko uh, ljudi v manjših mestih v moje državi bi se spraševalo o smotrnosti porabe denarja. Jaz se sicer ne, ampak treba se vprašati o vrednosti zelene komponente, kajti en kmet naprimer dobi tisoč evrov Eh, eh, z, za zeleno komponento eh, dobi 300 evrov, njegov sosed pa dobi le 100 evrov Scheme, scheme za enotna plačila. To so torej velike nedoslednosti, ki samo pravzaprav bodajo v oči in verjetno bodo zbodle v oči tudi odbor za nadzor proračuna. Sprašujem se, kaj je glede tega mogoče storiti, kajti to vsekakor spodkopava naše prizadevanja. Pa še nekaj, za tisto eh, zemlišče, ki niso orna. Uh, obstajajo elementi, kot so eh, drevesa in tako naprej, za katere si kaznovan. In meni se zdi to pravzaprav eh, neskladje, glede na to, kaj živimo o gozdnem kmetijstvu in kar se o njem očimo, zvedika, kako veže dušik, kako preprečuje. Um, poplave zagotavlja senco živalim. Zakaj je to neskladje? Po eni strani pravite, da jih je treba odstraniti, po drugi strani pa pravite, da se boste uh, uh, pač uh, um, rešili tistih, ki jih bodo posekali. Tako da vsekakor poenostavitve so dobrodošle, ampak potrebno jih je upeljati tudi v drugi stebr. Hvala lepa. Dobro, da ste me pogledali, kaj te pravkar sem vam hotel eh, vzeti besedo z, z eh, svojim kladivcem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz pozdravljam predlagane poenostavitve, čeprav verjamem, da je izjemno pomembno, da tukaj na strani birokracije še pogledamo, kaj mogoče storiti. Kar pa zadeva um, površine ekološkega pomena z, v povezavi z pesticidi. Mislim, da je bilo sramotno, da Martin Heusling vsak napredek, ki ga kakorkoli dosežemo, potem znova um, uniči. Mislim, da si tega naši kmeti ne zaslužijo. V preteklosti, zlasti od leta 2013, se je zgodilo res veliko in mislim, da je čas, da se sedaj tudi že zahvalimo, da so kmeti pri vseh teh zamislih dejansko tudi vključeni in da uh, jih spodbujamo, da še nadaljujejo s svojim delom na poljih in v hlevih. Tako da težko razumem, da uh, dobro delujoči ukrepi tukaj dejansko so tako eh, slabo in negativno prikazovani. Še kar zadeva področje, ki je zelo odvisno od genetsko-tehnološko um, proizvedenih rastlin, tukaj bi prosila komisijo, da izračuna, kako visoko so okoljske razlike, uh, pri naši beljakovini in beljakovinskih rastlinah in tistih, ki jih uvozimo za naše potrebe. In če primerjamo uvoz z tistimi stročnicami, ki se proizvedajo na površine z ekološkim pomenom, to je vsekakor koristno tudi z vidika zdravja tal in drugih vidikov. In zelo dobro razumem kmete, Paul Brennan je zelo dobro povedal, da je to velik problem in velika tema, torej razumevanje med urbanim in podeželskim prebivalstvom, ampak treba se vprašati, ali kmeti še sprejemajo to Evropsko unijo in to kmetijsko politiko, kajti uh, eh, marsi česa, kar mi oblikujemo, sploh ne izvajo. Tako da je treba te stvari natančno izračunati, kajti če že kakšen račun, mora biti ta račun pošten, ne pa teoretičen. Torej, Eh, izračunati moramo na podlagi realnih eh, vrednosti uvoženih ton eh, beljakovin in mislim, da bomo na ta način prišli do dobrih in koristnih rezultatov. Hvala. Hvala. Ja, že sedaj ocenjujemo stališče komisije, kajti mi kot poslanci smo v neposrednem stiku tudi s kmeti. Gospa Hojbuš. Hvala, gospod predsednik. Mm, nisem Martina tako razumela, da bi vse demoniziral. Mislim, da je rekel, da je večina predlogov komisije sprejemljivih. Tudi jaz mislim enako. Sedaj smo v mestnem času, lahko preverimo, kaj deluje, kaj ne. Eh, ali moramo zadnji kvadratni meter eh, žive meje urediti tako in tako, dobro, to jo lahko uredimo. Ampak kar se tiče pesticidov in ekoloških, eh, torej območij z ekološkim pomenom, potem pa je to v protislovju. Če govorimo o beljakovini iz Evropske unije, Eh, potem ne govorimo samo o tistih iz ekoloških območij, ampak če gre pa za organske beljakovine, potem pa moramo biti tukaj posebno previdni. In pesticidi nimajo tukaj izdati, mi potrebujemo živa tla, plodna tla in uh, možnost moramo imeti sojo, pridelovati tudi na organski način, torej biosojo pa še neko vprašanje se tukaj zastav, zastavlja. Koliko soje pa sploh potrebujemo tukaj v Evropi? Ali moramo višati našo proizvodnjo mesa, da bomo potrebovali vedno več ton, vedno več ton, to nam ne bo uspelo iztisniti iz eh, evropskih zemlišč. Tudi tukaj bi morali razmisliti o tem, kako želimo urediti rejo živali. Ko gre za pesticide z. Uh, na ekoloških območjih. Eh, to pa je dobro, da je, da je komisija sedaj to prepovedala, kaj bi sicer ne moremo zastopati eh, v javnosti. Eh, no, komisija si je kot cilj zastavila trajnostno proizvodnjo živil in če želimo tukaj biti konsekventni, potem se moramo že tako odmakniti od visoke uporabe pesticidov v Evropski uniji in potem bodo ta ekološka območja tudi imela smisel. Hvala. Ste vsi dobili besedo? Ja, prav gotovo je ta predlog komisije korak naprej. Je pa res, da so naše pričakovanja veliko večja in to je razumljivo. Prav tako je res, da je za nas zelo pomembna poenostavitev in to je eh, zadnja priložnost pred naslednjim pregledom, da komisija tukaj pošlje jasen signal, da bo do te poenostavitve dejansko prišlo. Upam, da tudi pri tem aktu. Seveda moramo upoštevati tudi vprašanje zunanjih konkurentov. Postavlja se vprašanje, ali naj uvažamo recimo genetsko spremenjeno sojo, ki jo pridelujejo z intenzivno uporabo pesticidov, ali pa naj raje pridelujemo lastne uh, stročnice, lastne beljakovinske rastline, ki niso genetsko spremenjene. Eh, in ki nam bodo zagotovile tudi velik donos tukaj treba zagotoviti neke vrste ravnoteže in zato včasih potrebujemo tudi kemijo. Tudi jaz bi si želel kmetijsko proizvodnjo brez kemije, brez pesticidov, ko gre za stročnice. Ampak tukaj potrebujemo vse informacije. Ljudje moramo povedati, da bi če črtamo kemijo, bil donos drugačen in potem eh, ne bomo mogli konkurirati eh, tretjim državam. In vaše vprašanje, zakaj smo do 15. oktobra podaljšali časovnico oziroma rok za dopolnilne posevke. Zato, ker če želimo pridelovati še kaj drugega, potem bi morali omogočiti uh, to, da sejemo rastline do konca septembra. To je pač odvisno od podnebja. Če podaljšamo rok za posevke do 15. oktobra, pa potem ne bomo mogli eh, v tem času posejati nič drugega. In jesenske rastline bodo morale na severu Evrope biti posejane do konca septembra. Tako, gospod direktor, uh, imate nekaj časa na voljo za odgovore na vprašanje. Merci, monsieur président. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem, ki ste se oglasili v razpravi. Hvala za vse komentarje, ocene, pripombe, vprašanja, ki ste jih zastavili v zvezi s tem predlogom delegiranega akta. To tudi kaže na to, kakšen interes imate za to politiko ozelenitve. V svojih odgovorih bi se najprej rad navezal na to, kar ste sami povedali, čisto na koncu, gospod predsednik. Morda bi lahko najprej obravnava vprašanje poenostavitve. Posem jasno je, da je zadnja reforma skupne kmetijske politike s teboj prinese tudi določeno mero kompleksnosti. Politika je veliko bolj ambiciozna, veliko bolj učinkovita, veliko bolj uspešna, tudi ko gre za doseganje ciljev, kot so varnost skrba s hrano, upravljanje z naravnimi viri. Uh, teritorijalno ravnotežje. Več ciljev smo skušali doseči. Zato je prišlo tudi do morda nekoliko večje kompleksnosti pri samem izvajanju te politike, tudi pri zasnovi politike. Kar nekaj pomislekov je bilo izrečenih. Leta 2013 in 2014 je poenostavitev postala prednostna naloga številka ena. Več kot dve leti in pol sedaj veliko vlagamo v poenostavitev, cel arzenal smo uporabili z, v ta namen v okviru kmetijske politike, ko gre za kontrolne sisteme, ko gre za nevezano pomoč, ko gre za preliminarne mehanizme nadzora. Delegiran akt, na katerem trenutno delamo in ki ga nameravamo sprejeti, je delegiran akt, ki odgovarja na vaše pomisleke. Mi si želimo poenostaviti politiko zelenitve, želimo si, da bi bila ta politika bolj učinkovita. V vaših pripombah smo slišali kar nekaj kritičnih pripomb. Mi smo upoštevali nevladne organizacije, organizacije civilne družbe, kmete, javne uprave. Vsi ti akteri so bili mnenja, da ko gre za okoljske cilje, ozelenitev ni dovolj enostavna, da je preveč kompleksna, da ni prilagojena praksam, ki jih kmetje izvajajo. Zato smo v okviru tega pregleda skušali odgovoriti na te vaše kritične pripombe. Lotili smo se tako samega okvira, kot tudi vsebine te politike. Želimo si, da bi bila politika ozelenitve bolj učinkovita. Tako bomo vsi šli zmagovalci, kmetje in tudi ostali akteri. Kmetje bodo lahko bolj učinkoviti pri izvajanju teh politik v vsakodnevnem življenju, po drugi strani pa bomo tudi izpolnili cilje, ki smo si jih zadali. Dve leti, kot rečeno, delamo v tesni povezavi s kmeti, z okoljskimi nevladnimi organizacijami, skušamo spostaviti dobre predloge. Opravili smo tudi javna posvetovanja, več kot 3300 akterjev se je odzvalo, več kot 85 odstotkov tistih, ki so se odzvali, so bili kmetje. Mi skušamo v največji možni meri upoštevati vse deležnike, vse partnerje, ki sodelujejo v politiki ozelenitve. Želimo slišati njihove predloge, da bomo tudi sami lahko podali predloge v smislu poenostavitve, večje učinkovitosti, tudi ko gre za doseganje okoljskih ciljev. Ta predlog delegiranega akta se vam res morda zdi preveč ambiciozen, predstavljen prek malu, vendar se je komisija že leta 2014 odločno zavezala k temu, to sem povedal že uvodoma, leta 2015 in 2016 smo večkrat izpostavili željo, da bi poenostavili to politiko zelenitve, da bi jo naredili bolj učinkovito vedno je bilo jasno, da ti predlogi veljajo zgolj za delegiran akt. V temeljnem aktu smo predelili samo strukturo zelenitve. V srednjeročnem obdobju smo želeli pregledati tudi ta temeljni akt, se pravi nekje v obdobju po letu 2020, ko se bomo ukvarjali z naslednjo reformo skupne kmetijske politike. Slišal sem tudi določene skrbi z vaše strani. Predvsem vas zanima, kako bi ta predlog vplival naprimer na stročnice, na rastline, ki vežejo dušik, ali ne bomo s tem predlogom omejili razvoja na teh dveh področjih. Ko gre za pridelavo stročnic v Evropski uniji, To vprašanje je seveda pomembno, vendar bi morali to vprašanje ločiti od vprašanja območij in površin z ekološkim pomenom. Več instrumentov imamo na voljo, s katerimi lahko spodbujamo tudi pridelavo stročnic. Tri leta smo že pričali temu, da se pridelava rastlin, ki vežejo dušik v Evropi, povečuje. Poleg tega smo vzpostavili naprimer nevezano pomoč in druge ukrepe, ki so vezani bolj na sam trg. Res morate ločevati med politiko podpore pridelave stročnic od politike, ki se nanaša na območja z ekološkim pomenom. Znotraj teh območij je zgolj 5 odstotkov takšnih, kjer izvajamo ukrepe, skrbimo tudi za biotsko raznovrstnost. Rastline, ki jih pridelujemo v območjih z ekološkim pomenom, niso najbolj smotrne in so običajno v nasprotju s cilji, ki smo si jih zadali na področju biotske raznovrstnosti in varovanja okolja. Res je, da smo se v tem pregledu lotili zgolj petih odstotkov rodnih zemlišč, ki so primerna za obdelavo znotraj teh območij z ekološkim pomenom. Res je, da bomo zaradi teh omejitev morda lahko nekoliko omejili pridelavo rastlin, ki vežejo dušik. Nikar ne pozabite, da obstaja kar nekaj stročnic, ki se jih prideluje tudi za namene krme. Tako da morate upoštevati, da gre tu res za omejen vpliv Obstajajo pa tudi alternativne tehnike, kako lahko zagotovimo nadzor, predvsem, ko gre za naprimer možnosti, ki jih imamo, kako zagotavljati pridelavo določenih rastlin. Imamo naprimer kolobarjenje, imamo tamponska območja, imamo druge pasove, ki jih lahko opredelimo. Potem je tu še razsežnost poenostavitve. Mi smo v svojem predlogu omejili uporabo pesticidov. Že z podporo biološkemu kmetijstvu smo natančno opredelili, kakšne kmetijsko-okoljski ukrepi se lahko uporabljajo. Samo 15 držav v tem trenutku prepoveduje uporabo nekaterih sanitarnih in fitosanitarnih proizvodov. Uh, predvsem ko gre za short rotation copies, to so panjevci skratko obhodnjo. Pomembno je tudi, kaj se dogaja z dopolnilnimi posevki z rastlinami, ki vežejo dušik v Belgiji, na nizozemskem so naprimer dopolnilni posevki pomembni, za Belgijo so pomembne tudi rastline, ki vežejo dušik. Kar zadeva sam nadzor, predlog komisije je namenjen temu, da se nadzor poenostavi, ko gre torej za nadzor prepovedi ali se prepovedi spoštujejo. Deklarativne izjave v zvezi z spoštovanjem prepovedi bomo preverjali, preverjali bomo tudi, ali se prepovedi izvajajo na terenu, tudi v kontekstu območji z ekološkim pomenom skušali smo, kot sem že prej povedal, narediti izvajanje bolj enostavno. Gospod predsednik, sami ste prej omenjali naprimer dopolnilne posevke, catch crops, pri njih si želimo, da bi imeli minimalno obdobje porabe 8 tednov, tam bi torej v tem obdobju veljala prepoved uporabe pesticidov. Države članice bodo same opredelili ta rok, ali bo to 8 tednov, 10 tednov, 12 tednov, ampak vseeno bi se morali držati nekje opredeljenega datuma. Kar zadeva Jumbo Act in Quid in tako naprej v tem predlogu delegiranega akta. Delegiran akt je trenutno predmet obravnave v različnih forumih na nacionalni ravni, potem imamo skupino civilnega dialoga, ki poteka že od julija, predlog obravnavamo v komisiji, tudi v parlamentu ga obravnavate, v Agriju ste ga obravnavali konec januarja tudi na svetu so že obravnavali to vprašanje, kar je vendar nekoliko nenavadno, glede na to, da gre za delegiran akt komisije. Mi smo si vzeli dovolj časa za to, da smo prisluhnili vsem deležnikom. Ta predlog delegiranega akta bo predmet sprejetja v prvem tri mesečju. Upoštevali bomo vse komentarje, vsa vprašanja, vse predloge, ki ste jih izrazili tudi danes zvečer v procesu sprejemanja tega delegiranega akta. Bomo to upoštevali, kot rečeno, naj bi se ta postopek zaključil v prvem trimesečju. Potem še vprašanje kmetijsko-gozdarskega sektorja. Več vas je spraševalo s tem v zvezi, kako bomo podpirali razvoj kmetijsko-gozdarskega sektorja, predvsem preko drugega stebra podpiramo ta sektor spodbujamo aktivnost v tem sektorju tudi preko območja z ekološkim pomenom. To je povsem izvedljivo. Tudi preko prvega stebra SKP-ja seveda obstajajo določene omejitve, dejavnosti pridelave se morajo nadaljevati na parceli, tudi če so tam drevesa. Nikakor se s tem zadev ne omejuje ali ne preprečuje, še vedno lahko tudi na teh območjih uporabljamo neposredno pomoč iz prvega stebra, sicer z določenimi omejitvami. Kar pa zadeva poenostavitve v drugem stebru, že prej sem povedal, da smo sprejeli prve akte poenostavitve tudi v drugem stebru, postopoma se bodo te zadeve nadaljevale smo na samem začetku tega vala poenostavitve, vse skupaj se bo nadaljevalo v prihodnjih mesecih in letih, tako v prvem kot v drugem stebru. Kar pa zadeva oceno, kdaj bo komisija ustrezno ocenila izvajanje vseh teh novih instrumentov iz reforme SKP-ja. Naročili smo določene zunanje ocene, ki so namenjene predvsem temu, da preverimo, kako so posamezni instrumenti pomagali pri doseganju ciljev iz SKP-ja. Želeli smo, da bi pripravili te ocene s čim manjšim upravnim bremenom. Ocene se pripravljajo, na voljo bodo do konca leta 2017, ko gre za ozelenitev. Do leta 2018 bomo pripravili bolj splošno poročilo v zvezi s tem, kakšna je ocena SKP-ja, kar zadeva ta delegirani akt, ki ga danes obravnavamo, torej zelenitev. Komisija na interni ravni že dela na tem na podlagi prvih rezultatov in prvih analiz, ki so jih upravili v državah članicah. Bomo tudi sami podali svojo oceno, pri čemer bomo upoštevali tudi posvetovanje z nevladnimi organizacijami, z eh, kmeti in z javnimi upravami. Nekaj težav sicer še imamo pri politiki ozelenitve. Ne znamo oceniti vpliva celotne politike na prst, na kakovo zraka, na vodo, na okolje. Te učinke, te vplive lahko merimo zgolj po večletnem obdobju. Zaenkrat imamo na voljo zgolj delne analize, prve analize, do katerih smo prišli na podlagi posvetovanja z vsemi deležniki. Tu ne gre za tiste prave analize. Mislim, da sem odgovoril na najbolj pomembna vprašanja, na tiste najbolj žgoče vprašanja, ki ste jih zastavili. Če imate še kakšno konkretno vprašanje, sem na voljo. Če smem samo še nekaj za zaključek. Naslednje vprašanje zakaj en sam akt. Velika večina predlogov, ki so bili podani, se nanaša na člen 45 delegiranega akta, Ko bomo spreminjali različne elemente v istem členu, bomo to storili preko enotnega delegiranega akta, ki se nanaša na vse elemente. Ne moremo razdeliti posameznih predlogov in jih obravnavati v ločenih delegiranih aktih. Zdaj sem bo zaključil. Dziękujemy w tym momencie, bo mamy jeszcze pytanie od pana posła Dessa. Hvala lepa. Še gospod Des bi želel zastaviti vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči. Samo v imenu kolegov in kolegic, ki so sodelovali pri pripravi reforme prejšnje SKP. Če bi komisija se bolj uskladila pri delegiranih aktih z parlamentom, potem ne bi bilo potrebno, da bi sedaj spet glasovali o delegiranih aktih. Točno se spomnim seje, kjer sem opozarjal na te probleme, prebral sem delegirane akte. Mi bi kot kmetje vedeli, da to ne bo izvedljivo, ampak nažalost komisija ni prevzela naših predlogov kar se tiče Martina Hojslinga, on preprosto ne more razumeti, e, da kmetje e, uporabljajo pesticide. E, moj sin je sedaj sejal posevke in pri tem ni uporabljal pesticidov, ki bi vsebovali glifosat. Organska, organske kmetije so tukaj izuzete iz ukrepi greeninga. In uh, vseeno je pa tam ponekod prisoten tudi uh, eh, visoko so visoko strupene kovine, v kakšnih sredstvih jih oni uporabljajo, tako da tudi ti, o tem bi se morali kdaj pogovoriti. Ali ima kdo še kakšno vprašanje za direktorja? Ne? Potem spet dajem besedo direktorju. Čeprav razumem, je bilo zadnje vprašanje prej politična izjava kot pa vprašanje. In to je bila politična izjava, ki je bolj letela na prejšnjega komisarja. Upam pa, da boste, gospod direktor, ta komentar vseeno sporočili komisarju. Gospod direktor, lepo ste povedali, da smo že imeli prvi val poenostavitev in upam, da bo ta val postal še uh, večji in močnejši. To od nas pričakujejo kmetje. Ja, seveda moramo davkoplačevalcem pojasniti stroške, ki jih imamo zaradi skupne kmetijske politike, zaradi uh, zelene komponente, zaradi deforestacije in tako naprej. Gospod Jarbiš je želel nekdo vedeti. E, imam pod vprašanje. Mene skrbi naslednje. Kmetje razmišljajo v generacijskem obtoku in zato e, smo sedaj pri zeleni komponenti za površine e, zaradi prahe na zelenih površinah povišali strošek na hektar zemlje. Prej z mm, nobeno izmed, z pridelovanjem nobene izmed stročnic nismo imeli tako visokega stroška. Eh, tako da prosil bi vas, da se osredotočite na eh, tehnično vprašanje, ko gre za pesticide, pa je bolje, da komisija to pusti pri miru. Uh, prosim vas, da ne uničujete spet uh, Evropske strategije za pridelavo stročnic. Panie direktorze, nie musi pan odpowiadać, ale jeśli pan chce, to jedną minutę, dwie. Gospod direktor, nie trzeba da odgovarjate na to, ampak če želite, pa vam dam eno minutko. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se odzval zgolj na vašo prošnjo, da bi pri poenostavitvi poskrbeli za dodatne valove ukrepov, pri neposrednih plačilih in pri ozelenitvi smo imeli štiri takšne valove poenostavitev. Po enem letu nekje je komisar Hogan prišel in predstavil te predloge v zvezi s poenostavitvijo, kar pa zadeva samo ozelenitev. Tu smo priča prvemu večjemu valu poenostavitev, čakajo nas še drugi valovi, predvsem, ko gre za zmanjševanje zelenih plačil v primeru neskladnosti, ko gre za nespoštovanje obvez področja ozelenitve. Komisija je v delegiranem aktu predlagala torej zmanjšanje plačil, če kmetje ne bodo celoti spoštovali svojih obveznosti. Oblikovali smo bolj sorazmeren, bolj pravičen sistem v primerjavi s predhodnim sistemom. Naslednji val bo torej vezan na to vprašanje, ta val pride k malu. Kar zadeva rastline, ki vežejo dušik, še enkrat naj podarim, da gre za pomembno, ključno vprašanje za Evropsko unijo, vendar ne bi smeli zaradi tega drevesa ne videti celotnega gozda. Seveda so to pomembne rastline, vendar se v tem predlogu ukvarjamo z rastlinami, ki vežejo dušik v kontekstu območij z ekološkim pomenom. 6,35 odstotkov rodovitne zemlje je bilo razglašene za območje z ekološkim pomenom. Torej 6,35 odstotkov zemlišč V Nemčiji v letu 2015 je bilo razglašenih za takšna območja in rastline, ki vežejo dušik, so pokrivale samo nič celih sedem odstotkov teh območij z ekološkim pomenom. Da zadeve postavimo v perspektivo. V tej razpravi smo se dotikali območij z ekološkim pomenom. Tri leta se že s tem ukvarjamo in vidimo, da je moč predelovati tudi iz tročnice, ne da bi te stročnice nujno pridelovali na območjih z ekološkim pomenom, kajti ta območja so bolj namenjena spodbujanju biotske raznovrstnosti. Hvala. Bardzo dziękujemy za to dodatkowe spotkanie, dodatkowe wyjaśnienie, ale by... Hvala lepa za te dodatne pripombe in pojasnila. Prav tako bi vas pozvali, da prisluhnite, da berete tudi med vrsticami pri tem, kar so povedali poslanci. Vsi namreč govorijo v imenu naših kmetov. Hvala lepa, naša naslednja seja bo potekala 27. februarja v ponedeljek ob treh. Vsem želim lep večer in lepo bivanje v Štrasburgu.